glasovali bomo jutri. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu, to je skupna razprava o razrešnicah leta 2000, za leto 2013. Pred nami je 52 poročil. Pozdravljam eh, De Silvo Caldeiro, predsednika eh, Evropskega eh, računskega sodišča. Ne bom prebrala eh, naslovov vseh teh eh, poročil. 52 jih je, ampak vsi jih poznate. Začeli bomo z razpravo. Eh, besedo bodo dobili poročevalci. Torej, začela bo gospa Gresle. Izvolite, beseda je vaša za 4 minute. Gospa predsedojoča, gospa popredsedojoča, predsednik sveta, kolegice in kolegi, zelo sem vesela, da ste z nami. zauzemam se za to, da bi podelili razrešnico za Evropsko komisijo. Sem tudi za to, da podpremo resolucijo. Mm. Torej, eh, gre, zlasti gre za eh, slabosti pri sistemu upravljanja. Eh, to je povdarek v mojem poročilu in predlagam tudi predloge, kako bi lahko to rešili. Politične skupine in pa kolege prosim, da eh, besedila ne razvodenite eh, pri glasovanju. Prosim, da besedilo podprete. Zlasti se oziram k tistim na robu te eh, dvorane, ki pravijo, da bi morali agirati davkoplačevalci. Želim okrepiti nadzorni svet Evropske komisije. Evropska komisija se intenzivno ukvarja s številkami, ki so jih države članice poslale. Eh, Generalni de, de, direktorat Agrar je na prvem mestu, ampak eh, tudi druge politike morajo slediti, kajti eh, napačnih razvojev ne smemo olepševati. Prosim, gospod podpredsednica, da se zauzamete za to, da bo sta regionalna politika in pa agrar predstavljata oziroma dobila prave številke. Regije mora storiti več in eh, ne smijo eh, nadzirati samo eh, auditi. Ko bomo sprejeli predlog resolucije, bo imela komisija zelo jasno stališče v odnosu do držav članic, ko želi boljši nadzor. Zelo sem bila razočarana nad prezično skupino SD, in eh, odbo, v odboru so bili predlogi sprememb zavrnjeni z veliko večino. Upam, da se bo to zgodilo tudi jutri na plenumu, kajti na ta način bi razvodenili lahko besedilo in komisijo in svet bi to um, oslabilo. Eh, imamo ločeno upravo, razpravljali pa smo samo o dveh eh, paragrafih zunanje pomoči. Preživeti torej, nameniti moramo denar za a, a, begunce in tako naprej. Imamo predlog zelenih in pa SD, namreč, da bi, dali več, da bi več denarja za. A, film, ampak morali smo znižati celo sredstva za eh, novorojenčke v Siriji. Sedaj potekajo številni programi. Predlagam, da ostanemo pri izvornem besedilu, ki je sedaj v resoluciji. Eho mora še naprej poročati. Sem neutralna, nisem ne na eni, ne na drugi strani ampak po mojem mnenju je primerno, pomembno, da stvari eh, na kraju samem še naprej spremljamo. Torej, prosim, nobenih ideologij. Argumentirajmo eh, o zadevah. Isto velja za mednarodno upravno skupino. Torej, eh, ni bila sprejeta odločitev. Imamo pa cel kup napačnih informacij in sicer v vezi o določenih osebah, ampak tukaj gre za ta konflikt interesov, moramo reševati. Ampak danes imamo prvo razpravo o razrešnici se strani novega parlamenta. Zahvaljujem se predsedniku. O, o, Um, sodišča. Zahvaljujem se tudi vam, um, podpredsednica komisije. Zahvaljujem se tudi vsem službam Evropske komisije, ki so se zelo prizadevali za to, da bi odgovorili na naše vprašanja. Zahvaljujem se tudi sekretarijatu, ki me je zelo podpiral. Seveda pa hvala tudi poročevalcem v senci in pa um, svetovalcem politične skupine. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gresle. Sedaj pa dobi besedo gospodla Bajova. Pokrat, pani predsedajci, eh, važena pani ministr predsedkinje, važeni pane. Hvala, predsedujoča, eh, podpredsednica, predsednik računskega sodišča, drage kolegice in kolegi. Preden odobrimo končne račune Evropskega razvojnega sklada, eh, lahko najprej razmislimo o tem skladu, kaj od njega pričakujemo. No, eh, pred kratkim smo lahko razmislili o tem, ko se je pri Lampeduzi zgodila nova tragedija. Eh, zdaj se pogovarjamo o razvoju novih eh, migracijskih politik. Morda nismo dovolj poudarjali preprečevanje takšnih tragedij. Seveda imamo premalo sredstev za to, da bi izkorenili revščino, da bi pomagali državam, iz katerih prihajajo ti migranti v teh državah eh, institucije ne delujejo in EDF oziroma Evropski razvojni sklad ne more vsega tega rešiti. Lahko pa sistematično nudi pomoč pri določenih eh, eh, pojavih. Naprimer, ko gre za migracije po Evropi, kar se tiče razrešnice, imamo vsaj tri razloge, zakaj je ta postopek pomemben. Moramo oceniti, kako je ta sklad deloval do zdaj. Eh, veliko se lahko iz tega naučimo in eh, potegnemo tudi lekcije glede pozitivnih stvari. Potem prednostne naloge eh, je treba upoštevati glede na spremenljivo situacijo v državah v razvoju. Pripraviti moramo tudi priporočila za prihodne delo e RS na dolgi rok. Priporočila morajo izhajati iz načela učinkovitosti in transparentnosti. Veliko izkušenj smo pridobili s tem sistemom podpore in mislim, da se zdaj znebimo določenih globoko zakoreninjenih stereotipov, naprimer, eh, ko gre za tveganja v državah prejemnicah. Eh, sprejeli smo tveganja in imeli smo eh, visoko stopno projektov, ki pa niso prinesli rezultatov. Sistemi nadzora niso vedno zaznali primankljajev. In eh, podpora je sicer bila velika, ampak eh, rezultati pa niso bili najboljši. Meni se eh, zato naslednji korak izdijo zelo pomembni. Treba je oceniti strateške prioritete, osredotočiti se moramo na ključna področja za izvajanje novih projektov, spodbujati razvoj infrastrukture, podjetništvo in pomagati pri izzivih družbe. Pri stopni napak se moramo sredotočiti na napake v vsebini in izbrati finančna urodja in pa tisto upravljanje, ki bo omogočilo doseganje ciljev na najboljši možen način. Eh, moramo upoštevati tudi različne pogoje v evropskih državah in državah v razvoju. Ne moremo se osredotočiti oziroma izhajati samo na, iz nekih uh, uh, posrednikov v državah v razvoju ali pa samo iz evropskih izkušenj. Uh, upoštevati je treba uh, neravnovesja v gospodarstvu in na drugih področjih, kajti obvezani smo, da uh, ocenjujemo tudi učinkovitost finančnih orodij. In uh, na to moramo gledati kot na uh, nek, uh, neko naložbo. Na naše investicije morajo v državah v razvoju gledati kot na naložbo, ne samo kot na finančno pomoč bogate Evrope. Treba je uporabiti tudi ustrezna uh, sredstva, tako da bo vse skupaj transparentno, okrepiti je treba uh, nadzor in pa upravljanje. Evropski razvojni uh, sklad uh, bi moral uh, prejeti dovolj sredstev, kajti samo tako bomo lahko izpolnili tiste obveznosti, uh, ki smo jih sprejeli in pomagali tam, kjer je to potrebno. Zahvaljujem se za relativno in dobro sodelovanje vsem svojim. Eh, kolegom in drugim sodelujočim. Hvala. Gospod Parnjo eh, je naslednji govorec. Gospod predsednik gospa predsednica, gospod predsednik eh, računskega sodišča, gospod komisar. E, torej, tu imamo razrešnico za leto 2013 za Evropski parlament in tu vas lahko pomerim. V Evropskem parlamentu na najboljši način porabljamo denar davkoplačevalcev in e, pozdravljam to dejstvo. E, v krizi seveda moramo podpreti naše državljane tako, da pokažemo, da lahko na najboljši možni način izboljšamo delo v Evropskem parlamentu. Evropski parlament si mora še naprej prizadevati za kakovost in učinkovitost upravljanja javnih sredstev. In zaradi tega v poročilu zahtevam dodatna prizadevanja, naprimer, okrepitev nadzora eh, pri eh, zaposlovanju eh, lokalnih asistentov. Tu imamo zelo velike razlike. In potem pa drugič, plačila subvencij za večje skupine obiskovalcev. Tretjič, izboljšanje Eh, pri upravljanju eh, kadrov in eh, v informacijski pisarni Evropskega parlamenta. Treba je bolj tudi uporabljati videokonference na mesto dragih potovanj. Treba je seveda ustrezno tudi urediti vprašanje eh, enakosti spolov na eh, višjih eh, položajih. Ženske naprimer zasedajo samo 25 odstotkov višjih položajev v upravi. Potrebno je tudi poskrbeti za skupno upravljanje Evropske hiše. Stroške bi si morali deliti ustrezno komisija in parlament treba je tudi urediti status eh, eh, akreditiranih asistentov v Evropskem parlamentu in pozdravljam tudi eh, konec prehodnih ukrepov in tudi prepoved zaposlovanja družinskih članov poslancev. Pozdravljam tudi znižanje potnih stroškov poslancev, ki so v letu uh, eh, 2013 prihranili 4 eh, milijone evrov. 25 milijonov evrov je bilo prehranjenih pri prevajanju in tolmačenju. Uh, in, uh, Sedaj je tudi več video ogledov. Uh, pozdravljamo tudi eh, dobro pripravo pogodb eh, akreditiranih asistentov, ki jih je 1700. Eh, poleg tega tudi zmanjšujemo tiskanje dokumentov, eh, gremo na brezpapirni način poslovanja. E, imamo tudi nekaj predlogov sprememb, zahtevamo več preglednosti pri upravljanju ovojnic za poslance. Skupina ELS in SND eh, sta to eh, zahtevali, vendar to podpirajo tudi drugi eh, v drugih poslanskih skupinah, naprimer v Aldeju in EKR-u. Poleg tega je tudi okrep, treba okrepiti pomen izjave o Eh, interesih poslancev. Torej, drage kolegice in kolegi, eh, to sem vam hotel povedati eh, in v zvezi s tem poročilom. Šase. Gospod Črnecki, naslednji šest minut. Pani predsednica parlamentu, pani viceprezidentka Komisije Evropske unije. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, predsednik računskega sodišča. Šest eh, minut imam na voljo in to bo moj najdaljši govor eh, kdajkoli. Eh, veliko stvari imam zapovedati, kaj ti ocenili bomo. Glavne evropske institucije in agencije nadzorujejo svoje proračune in to je zelo zanimivo za evropske davkoplačevalce. Kar se tiče sveta in evropskega sveta, moramo Eh, vedno znova zaključiti, da svet ni pripravljen sodelovati s parlamentom na tem področju. Svet bi moral sodelovati pri letnem postopku razrešnice, tako kot vse druge institucije. Vse je treba obravnavati na enak način. In ne tako kot v Orvelu na živalski farmi, kjer so uh, bile živali enake, nekatere pa so bile bolj enake od drugih. Uh, če bi to prenesli na evropske institucije, potem bi bila bolj enaka žival svet. In tega ne smemo dopustiti. Eh, prej smo imeli belgijskega predsednika Evropskega sveta, zdaj imamo Poljaka, ampak do sprememb ni prišlo. Eh, nemški generalni sekretar eh, odhaja in prihaja na njegovo mesto nek danec. Bomo videli, kako eh, se bodo stvari odvijale naprej, ampak vse skupaj ne zgleda dobro. Prejeli smo um, odgovore na vprašanja, novenih sprememb, prejeli smo tudi številne dokumente, naprimer o zgradbah sveta. Uh, kar se tiče sodišča, so postopki predolgi, potrebujemo več eh, sinergij. Uh, in pa tudi geografsko porazdelitev. Nove države, ki so se pridružile po letu 2004, so drugorazredne države članice. Ne samo na Evropskem sodišču, ampak tudi eh, v službi za zunanje delovanje EU. Nove države članice, vključno s Polsko, eh, niso obravnavane na enak način in tega ne smemo dopustiti. Eh, imamo manj zastopnikov in ti imajo nižje položaje kot eh, predstavniki starejših držav članic. Kar se tiče računskega sodišča, moramo izboljšati kakovost nadzora eh, revizij, eh, potrebujemo tudi večjo prožnost in pa čas priprave posebnih poročil bi moral biti skrajšan kar se tiče Evropske službe za zunanje delovanje, eh, je tam veliko eh, visokih položajev, ki bi jih lahko pregledali. Želimo, da bi postopek sprejmanja odločitev postal enostavnejši. Ni jasno, kakšne odgovornosti imajo tako imenovani posebni predstavniki. Vedno znova bom poudarjal tudi geografsko uravnoteženost, eh, s katero bomo odprli vrata novim državam članicam, kar se tiče položajev. Kar se tiče agencij, pa imamo Institut za inovacije in, tehnologije, eh, in tehnologijo. Tam so eh, težave enake kot lani, kakovost se ni spremenila. Računsko sodišče ocenjuje, da da je kakovost eh, certifikatov bila nezadostna. In to ne glede na dejstvo, da je EIT zagotovil uh, tudi uh, določena navodila podjetjem. Uh, Eksante pogojevanje ni dovolj in to moramo vedno znova poudarjati. Uh, EIT je moral nažalost eh, ukiniti določene eh, sporazume in eh, treba je bilo zagotoviti nadomestila za osebje. Potem pa imamo tukaj še skupna podjetja, ki so nekatera zelo dobra. Tukaj imamo v mislih Artemis in Enjak. Tukaj gre za skupna podjetja. Ja, za dve skupni podjetji, ki sta se združili. Kar se tiče uh, revizije, notranjih uh, kontrol in proračuna, uh, so stvari dobro potekale glede EME, eh, to je medicinski sektor, tam eh, so že drugo leto zapored se pojavili problemi s eh, stopno napak, ki je više od dveh odstotkov. Upam, da bo ta razrešnica sprejeta v odgovornosti do davkoplačevalcev. Gospod Vistisen je naslednji in besedo dobi za štiri minute. Izvolite. Tak for det. Tak til revisionsretten, der jo gør, at vi alle sammen har overarbejde her i hvala. Zahvaljujem se računskemu sodišču. Eh, danes obravnavamo kar 52 poročil, sam sem poročevali v Senci v imenu EKR, pri eh, kar nekaterih od njih. Eh, tako da imam tudi kar veliko povedati. Rad bi se zahvalil vsem poročevalcem in poročevalcem v Senci za odlično upravljeno delo. Mi smo pregledovali predvsem proračun komisije. Um, bili smo objektivni pri tem in uh, smo pokazali tudi na nov način dela. V odboru smo to obravnavali in upam, da bo jutri celoten parlament uh, to potrdil na glasovanju. Kar se tiče področji, ki smo jih obravnavali, bi se najprej rad zahvalil vsem za konstruktiven pristop. Kot skupina smo zelo hvaležni eh, za to, da je veliko naših mnen bilo upoštevanih in da bomo jutri o njih tudi glasovali. Upam, da na določenih področjih, kjer eh, je treba pokazati na probleme, da bo to jutri tudi očitno. Eh, pokazati moramo, da v tej hiši stvari jemljemo resno. In eh, mislim, da moramo eh, poslati jasen signal javnosti. Glede mojih dveh poročil bi se tudi zahvalil vsem za sodelovanje. Mm, pripravil sem poročilo o cesarju. Tukaj pravzaprav ni veliko napak. Zahvaljujem se skupini in parlamentu. Upam, da bo cesar dobil razrešnico. Kar pa se tiče poročila o uh, projektu ITER, pa bi si želel, da bi bil celoten postopek pogajan boljši. Eh, želel bi si bolj tekočega postopka. Sem pa hvaležen skupini ALDE za sprejet, sprejetje mojega mnenja in upam, da bo tudi skupina ELS eh, pogledala eh, jamstva in obrazložitve, ko gre za ITER. Eh, Imam pa še komentar. In sicer, da tukaj v parlamentu večkrat zauzamemo zelo politična stališča o razrešnici. Pri ITRU eh, ni dovolj konsistentnosti eh, glede tem, eh, ki nam politično niso všeč s tistimi, ki jih politično podpiramo. Eh, odbor za nadzor proračuna pa bi moral imeti v mislih predvsem to, da se denar dobro porablja in da se ga uporablja za izvrševanje političnih odločitev. Mislim, da bi se morali boriti za to, kako razdeliti proračun, že takrat, ko ga oblikujemo, ne pa šele potem, ko proračun nadzorujemo takrat eh, ne moremo zagovarjati eh, samo nekaterih projektov. Prej je treba razmisliti o tem. Skušali smo zauzeti čim bolj razumno stališče v mojem poročilu. Eh, videli pa smo, da ima komisija še vedno stopno napak više od dveh odstotkov. In dokler bo to trajalo, Eh, skupina EKR in jaz ne moremo glasovati za razrešnico za komisijo. Upam eh, pa, da se bo to popravilo. Eh, Zauzeli smo razumen pristop, upam, da se bodo stvari izboljšale. Podpiramo pa drugi kompromis. Hvala za sodelovanje. Hvala. Gospod Reyers v imenu sveta. Komisar Svets, predsednik Georgios Konzer. Eh, gospod predsedujoči, eh, podpredsednik komisije, eh, poročevalci, predsednik računskega sodišča, gospe in gospodje. 23. februarja sem predal priporočila sveta kontu, zato da se podeli razrešnica komisiji. 23. marca je odbor kont odločil, da bo podelil razrešnico komisiji za njen proračun. Jutri boste glasovali na plenarnem zasedanju in upam, da se bo glasovanje v odboru odrazilo jutri na glasovanju. Veseli me, da so komisija, svet in parlament eh, tukaj enotnega mnenja. Evropski parlament je v osnutku resolucije vključil številne zadržke, ko gre za kakovost finančnega upravljanja EU. Svet je v svojih priporočilih tudi eh, pokazal, da je treba preseči še številne ovire. Eh, Svet je zaskrbljen zaradi uh, velike stopne napak pri uh, plačilih. 4,7 eh, odstotkov je znašala ta stopna leta 2013, presegli so stopno napak dveh odstotkov skoraj na vseh področjih. Sistem nadzora in upravljanja samodelno zagotavljata ustrezen nadzor nad plačili. V večini primerov so uh, organi držav članici imeli dovolj informacij na voljo, da bi to preprečili. Uh, svet tudi upošteva, da stopna napak ocenjena strani računskega sodišča ne dokazuje neučinkovitosti ali pa goljufij pri uporabi evropskih sredstev. Svet tudi ceni vsa prizadevanja strani komisije in držav članic, da se izvajajo priporočila eh, iz prejšnjih let cenimo tudi, da je do tega prišlo v okoliščinah, ko so se plačila povečala. Eh, ko so sredstva omejena, takrat je jasno, da je pomembno učinkovito uporabljati proračun in eh, predvsem na to bi se morali osredotočati. Korektno finančno upravljanje je pomembno ne samo z vidika javnosti, ampak imamo tudi pravno obveznost, da pravilno uporabljamo evropska sredstva v skladu z uredbami. Vse strani, ki uporabljajo sredstva EU in tudi države članice, morajo uh, sprejeti svoj delež odgovornosti. Svet uh, spodbuja komisijo in države uh, članice, da uh, še naprej izboljšuje učinkovitost eh, sistemov za nadzor in upravljanje, treba je zagotoviti tudi, da bodo koristi in stroški uravnoteženi za vse strani. Zato, da bomo zaščitili evropske finančne interese, je zelo pomembno, da sprejmemo tudi korektivne ukrepe in to eh, dovolj hitro. Nazadnje pa bom spregovoril še o upravljanju proračuna. V tem pogledu svet meni, da je nujno imeti prave informacije o pravem času, eh, kar se tiče eh, potreb po obveznostih in plačilih eh, na letni ravni. Komisija mora to oceniti tako na kratki kot na dolgi rok. Gospe in gospodje, začeli smo z novim večletnim finančnim okvirjem in veseli me, da v razpravah o novem programskem obdobju Evropska komisija, parlament in svet veliko pozornost posvečajo v ustvarjanju pravnega okvira, ki bo eh, izhajal iz rezultatov. To je zelo dobra priložnost za vse nas, da dosežemo bolj učinkovito in kakovostno porabo evropskih sredstev. Svet se seveda zaveda, da uh, ni možen takojšen pozitivni učinek teh ukrepov, vendar pa v svojih priporočilih komisijo spodbujamo, naj redno in eh, pravočasno eh, poroča o rezultatih, ki jih je treba doseči, tako da bomo te rezultate lahko eh, uporabili, ko bomo imeli razprave o naslednjem finančnem okviru. Svet je pripravljen konstruktivno sodelovati pri vseh razpravah v zvezi s tem, kako v prihodnje izboljšati izvajanje evropskega proračuna. Gospe in gospodje, hvala za vašo pozornost. Și o rog acum pe doamna comisar Georgieva. Najlepša hvala. Sedaj pa komisarka Đorčeva, prosim. Gospod predsednik, poročevalci, Eh, gospod Rejs, eh, gospod Kaldera, eh, spoštovane poslanke in poslanci. Sedaj smo pri postopku razrešnice, ko gre pravzaprav za vprašanja odgovornosti. Začelo se je novembra s poročilom računskega sodišča, potem je bilo celo vrsto razprav tudi v komisiji in verjemite, to razrešnico jemljemo zelo resno. Eh, resno to jemljemo, ko vzpostavljamo nadzorne sisteme, takrat, ko komuniciramo s, s parlamentom, ko nam zastavljate vprašanja. Eh, to resno jemljemo na politični ravni, ko imamo eh, komisarji izmenjave mnen z proračunskim odborom in tehnične pogovore. Uh, upoštevamo eh, seveda glasovanja v svetu, v odboru eh, za eh, nadzor proračuna. Glasovanja so spodbuda pravzaprav za komisijo in zaposlene v komisiji in hvala lepa. Upam, da bo jutrišnje glasovanje potrdilo vaša priporočila. Izvajanje proračuna za komisijo temelji na večjih blokih. Eh, in treba je vzpostaviti nadzorne sisteme, izbrati projekte, objavljati eh, razpise in eh, seveda vse do izvajanja tisočih plačil. To je nekaj, kar traja zelo dolgo in se ne bo končalo jutri, čeprav bodo računi za leto 2013 že zaprti poročilo gospe eh, Gresle in tudi poročilo računskega sodišča sta dala eh, nijansirano sliko pozitivnih elementov in eh, dobili smo razrešnico v skladu z njihovimi priporočili in dejstvo je, da smo tudi ustavili trend eh, eh, rasti napak. V letu 2013 smo imeli napak za 4,7 odstotka v primerjavi z 4,8 eh, odstotkov v predhodnem letu. Mi moramo seveda bolj spoštovati pravila pri skupnem upravljanju na področju kmetijstva, kohezije. Eh, mi moramo sodelovati s nacionalnimi organi zato, da hitro in zgodaj odkrijemo napake, zato, da se jih lotimo pravočasno in da ne pridemo v situacijo, ko bi morali prekiniti plačila. Eh, cilj komisije je, da zaščiti proračun pred goljufijami. Mi smo govorili o poročilu gospe Makovej, o uradu Evropskega javnega tožilstva in eh, ta naj bi tudi pomagalo ustaviti goljufije. Eh, zelo veliko stvari lahko še naredimo za to, da izboljšamo način zaščite denarja davkoplačevalcev. In komisija se osredotoča na štiri kritične točke. Prvič, eh, bolj eh, preprosta pravila, ki ne bi bila bolj razumljiva, laže naj bi se jih izvajalo se je jasno, ehm, bolj preprosta pravila pomenijo tudi manj napak. In letos bomo nadaljevali z delom, ki smo ga že začeli. Predstavila bom Eh, preglednico nad eh, poenostavitvami, zato da vidite, kaj smo že dosegli in kaj pa je še pred nami. Poenostavitev je tudi pomembna za eh, drugi cilj in sicer izboljšati stroškovno učinkovitost sistema upravljanja in nadziranja. Sedem odstotkov celotne stroškov porabimo za nadzor mi seveda potrebujemo učinkovit nadzor in razmisliti moramo seveda tudi o tem, kako naj najbolje porabimo denar davkoplačevalcev. In tretji element je izboljšati zanesljivost informacij zlasti tistih, ki jih zbiramo v državah članicah, zato da zagotovimo, da dejansko uh, izvajamo najbolj Uh, uh, najbolj pomembno priporočilo uh, sodišča in sicer, da imamo eno revizijsko verigo. Zakaj bi imeli več, ko imamo lahko eno? Eh, in uh, slišali smo veliko izjav, vendar treba jih je tudi udejanjiti. In potem četrta točka, treba je upoštevati večletno naravo naših programov in izboljšati korekcijske zmogljivosti. E, to je nekaj, kar uh, uporabljamo intenzivno. Eh, in finančnih korekcij je bilo v preteklih letih za 2,2 odstotka vseh plačil. Eh, in eh, mi smo potem še odprli 265 novih prekinitev v vrednosti 5 milijard evrov. Minister je dejal, da se moramo osredotočiti na spoštovanje pravil, še bolj pa moramo eh, se osredotočiti na to, kaj dobimo za denar davkoplačevalcev. Treba je torej preveriti, eh, kako je z učinkom vzvoda, kako lahko čim bolj izkoristimo denar, treba je izkoristiti tudi makroekonomske pogoje se pravi, mi želimo imeti proračun, ki ga bomo čim bolje izkoristili v korist naših državljanov. Mi se moramo osredotočiti tudi na rezultate, ki so del našega delovnega programa. Veselim se medinstitucionalne eh, skupine o pripravljanju proračuna, eh, ki bo šla tudi v to smer. Eh, opravičujem se, ker sem prekoračila predvideni čas. Eh, ob koncu želim povedati, da. Eh, želim tesno sodelovati s parlamentom svetom računskim sodiščem zato da bodo naši državljani ponosni na naše delo v njihovo korist. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dobi besedo gospod eh, Silva Kaldere iz računskega sodišča. Spoštovane poslanke in poslanci, gospod minister, gospa eh, podpredsednica Đorđeva, zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za priložnost, da lahko povem nekaj besed ob tej priložnosti. Eh, mi začenjamo pomembno razpravo, ki bo končala eh, razrešnico za leto 2013. Tudi jaz bi rad čestital vsem poročevalcem za njihova poročila, zlasti pa seveda tudi odboru za nadzor proračuna. Eh, z za računsko sodišče in vse sodelavce eh, je eh, vedno dobro videti, kako gledate na naše delo. zadnje leto prejšnjega obdobja eh, sledi pravzaprav vzorcu predhodnih let. Eh, in eh, računi so zanesljivi. To je bilo jasno izpostavljeno. Preveč plačil je pravilno zabeleženih pa do njih ne bi smelo priti, eh, ker pač niso izpolnjevali eh, pogojev za izplačilo. To je področje, kjer lahko še ukrepamo. Mi lahko odgovornost v Evropski uniji še izboljšamo in sicer na ravni tistih, ki so prvi v verigi. Več je torej možno storiti pri organih držav članic, ki so odgovorni za eh, primarno upravljanje in nadzor. Že sedaj so na voljo informacije, s katerimi lahko zagotovimo, da so izplačila skladna s pravili. Tudi Evropska komisija lahko izboljša eh, eh poročanje na evropski ravni o ocenjenih eh, napakah, finančnih korekcijah eh, in podobno. Tu na teh področjih lahko naredimo več, vendar že prej je bilo izpostavljeno, da je nujno potrebno izboljšati informacije o doseženih rezultatih. To je pravzaprav eh, klasičen eh, problem evropskega proračunskega sistema. Mi moramo več pozornosti posvečati rezultatom, eh, ki smo jih dosegli sredstvi našega proračuna. In to je ključno sporočilo, ki ga tudi mi podarjamo. To je pomembno tudi zaradi tega, ker sedaj začenjamo obdobje novega finančnega okvira imamo nov sistem za obdobje 2014-2020 in to je ponovno priložnost, da te stvari pravzaprav uredimo na samem začetku, da okrepimo tudi eh, to verigo odgovornosti v Evropski uniji. V tem kontekstu moramo zlasti pozdraviti načrte Evropske komisije, da spodbuja uh, pri finančnem upravljanju tudi kulturo uspešnosti. Eh, finančni upravitelji na vseh ravneh se morajo prizadevati za rezultate. Torej, to pomeni, da moramo imeti tudi jasne cilje in učinkovite spodbude za doseganje teh ciljev. In ob koncu želim še povedati, da ugotavljamo, da je parlament upošteval v razrešnicah naša svarila pri eh, številnih eh, vprašanjih, torej zahtevali smo pravzaprav eh, preglednost pri finančnih instrumentih, s katerimi financiramo naložbe. To smo pravzaprav tudi povedali v našem zadnjem mnenju. Spoštovani poslanci in poslanke. E, torej, e, vse to mora biti v ospredju in e, sodišče bo s parlamentom skupaj zagotavljalo, da bomo e, evropska sredstva čim bolj koristno in učinkovito uporabljali v dobro evropskih prebivalcev. Hvala lepa, gospod Silvo Kaldera. Sedaj prihajajo na vrsto kolegi, ki govorijo v imenu odborov. Večina ima na voljo eno minuto. Prosim, da se držite predvidenega časa. Najprej gospa Jeten Maki za AFET. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, jaz eh, govorim sedaj tu v odboru. V imenu odbora AFET dve stvari bi omenila. Najprej stroškovna učinkovitost na eni strani in ukrepi, kako lahko prihranimo sredstva držav članic, zato da zagotovimo, da bomo dobili tudi neko protivrednost za ta denar. mi moramo torej delovati stroškovno učinkovito in varčevati tudi. Svetovalnih služb ni več in eh, eh, svetovanja moramo pač kupovati zunaj. Eh, potem pa služba za zunanje delovanje. Tu imamo določene probleme. Problem je bil na samem začetku, da so stare velike države članice imele bistveno več eh, zaposlenih, eh, eh, zlasti glede na delež prebivalstva. In tudi delež ženske je v službi za zunanje delovanje bil premajhen. Obljubili so nam, da bodo to popravili, pa se to še ni zgodilo v zadostni meri. Hvala lepa. Sedaj pa za eh, odbor za razvoj. Gospod Neuser, eh, torej hvala lepa. Mi se osredotočamo na vprašanje humanitarne pomoči. Tu gre za eh, tabor Tinduf v Alžiriji in bojim se, da če bomo spoštovali to eh, poročilo, da se bo zmanjšala humanitarna pomoč za Tinduf. Eh, odbor za proračunski nadzor se nanaša na eh, dogodek iz leta 2003. Eh, ta problem je bil razrešen v letu 2007 in vsako leto ponovno se sedaj kontrolira, ali so ukrepi bili dobri. Eh, število prejemnikov pomoči v Tindufu je znano in znanstvena služba je to ponovno potrdila. Bojim se, eh, da bo eh, tu prišlo do razprave med Alžirijo in Marokom in da bo zaradi vsega tega premalo pomoči za Tinduf. Prosim, da jutri podprete predlog spremembe 27. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Böge za mednarodno trgovino. Prosim. Gospod predsednik, gospe in gospodje, eh, odbor za mednarodno trgovino ugotavlja, da se je eh, stopnja napak v letu 2013 zmanjšala kar 29 odstotkov eh, primerov pa je eh, pokazalo tudi določene napake in zaradi tega je nujno potrebno, eh, da eh, resno jemljemo na svete glede trgovinskih preferenc in mi podpiramo tudi sporočila eh, računskega sodišča glede ex ante preprečevanja napak. Države članice imajo tu tudi odgovornost, izboljšati morajo svoje delo. Treba je pravzaprav izboljšati nadzor in sodelovanje med različnimi akterji, tudi zaradi tega, da zagotovimo soliden proračun. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Markus Ferber za ekon za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Eh, odbor Ekon se je ukvarjal s tremi eh, organi eh, nadzora za banke, za vrednostne papirje in podobno in mi potrebujemo tu enotna pravila v Evropski uniji zaradi tega, da Eh, povežemo fragmentirani finančni trg v Evropi. Po eni strani kritiziramo, da so trije nadzorni organi eh, presegali eh, svoje naloge, ki jih določa direktiva in zaradi tega tudi prosim, da se nadzorni organi držijo tega, za kar so pooblaščeni. Mislim, da je to v našem interesu. Eh, in zaradi tega smo, eh, eh, bomo veseli, če boste pač priporočila našega odbora jutri tudi upoštevali pri glasovanju. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Harkin za odbor za zaposlovanje. Hvala lepa gospod predsedojoči, hvala lepa gospodu Črneckemu, da je upošteval večino mojih predlogov. Ehm, glede agencij, ki so v pristojnosti našega odbora. Eh, torej, treba je seveda tudi preprečevati konflikte interesov, nasprotujoče se interese. Tu smo upoštevali priporočila, ki smo jih dobili eh, in napredek smo dosegli tudi pri implementaciji eh, pristopa komisije o decentraliziranih agencijah. Na ta način želimo izboljšati kulturo doseganja rezultatov. Eh, Eh, poročilo računskega sodišča je pokazalo tudi eh, zmanjšanje napak 3,2 eh, odstotka v letu 2012 na 3,1 odstotek v letu 2013. Upamo, da se bo to nadaljevalo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Lavija za odbor. Envy. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Pristojen sem eh, sedaj za odbor za okolje in govoril bom o razrešnicah za pet agencij, ki spadajo v naše področje delovanja. Govoril bom o izvajanju in korektnem uporabljanju sredstev. Glede tega imamo pozitivno mnenje. Eh, dejstvo je, da imamo dobro strategijo tudi pri Evropski okoljski agenciji za preprečevanje nasprotujočih si in interesov. Pri EFSI so tudi sprejeli ukrepe za izboljšanje preglednosti na vseh področjih delovanja. To velja eh, tudi za zunanje in notranje eh, kadre. Pri CDC-ju eh, smo tudi cenili, ocenili pozitivno prizadevanja, ki so jih eh, izvedli na pobudo Evrope Evropskega računskega sodišča. Eh, sedaj pa gospod Perinski v imenu odbora Tran. Eh, torej, mi pozdravljamo dejstvo, za, da je prišlo do zmanjšanja napak. E, pri večini programov je stopnja e, napak po 2 odstotka, pri raziskavah nad 2 odstotka in e, težave so pri javnih naročilih. Zaradi preglednosti menimo, da bi morala komisija eh, objavljati letno seznam sofinanciranih eh, eh, projektov. Eh, to je zelo pomembno tudi zato, da zagotovimo sinergije in sodelovanje med različnimi veri financiranja na evropski ravni, zato da ne bi prišlo do podvajanja in zato, da bi čim bolj učinkovito rabili denar. Sežalenje, ker tu celo projekte za rezolucije, kam osvobožda. Želim seveda tudi povedati, da je tu nekaj vključenih primerov in ocen, kjer so določeni predsotki. E, to je morda všeč euroskeptikom. E, preveč se govori o Bolgariji in drugih e, državah. Eh, zbuja se občutek, da so tam samo napake, eh, ni pa nič eh, tu o uspešnih projektih in mislim, da je treba imeti uravnovešen, objektiven pristop prestop socialistov in demokratov. Za razliko od gospe Gresle, čeprav nisem povsem eh, z njo povsem nezadovoljen, imamo pač mi drugačno mnenje. Hvala lepa. A, ah, gospa podpredsednica komisije, predsednik eh, računskega sodišča. Danes razpravljamo o razrešnici za leto 2013. Govorim pa kot predsednica odbora za regionalni razvoj in pa sem bila tudi poročevalka. Čestitam gospe Gresle za zelo natančno, fokusirano in podrobno poročilo. Naj povdarim, da sem zelo vesela, da so se nekateri predloge odbora regiji znašli tudi v poročilu. Eh, želimo temeljiti na rezultatih, na učinkovitosti. In pa eh, zelo sem vesela, da, je, da sta Računsko sodišče in Evropska komisija eh, podala podobno stališče, kot ga ima naš odbor. Nadaljevanje se oplačili bi lahko imelo slabe posledice. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jar iz odbora Agri. Hvala lepa. Um, torej, eh, odbor Agri seveda ne želi prezreti poročila računskega sodišča, kajti to se neposredno odraža na našem delu. Prvič, sem za enotni sistem Eh, med, eh, Evropskim, eh, med sodiščem za Evropskim računskim sodiščem in pa Evropsko komisijo, kar se tiče stopnje napak. Kar tiče imamo dva različna sistema, to povzroča zmedo. Imamo novo kmetijsko politiko in bojim se, da bomo imeli preveliko birokracije kajti imamo več različnih vrst eh, eh, napak. Imamo napake iz držav članic. Torej, komisija je morala v številnih primerih popraviti stopno napake. Hvala lepa. Gospod Kadek za eno minuto. Gospod predsednik, gospa komisarka, naj spomnim na eh, najpomembnejšo vlogo nadzora eh, nad eh, ribolovom in agencijo, ki se ukvarja s tem. Torej, ta seveda iz, eh, skrbi za izvajanje skupne ribiške politike in eh, garantira. Z, koordinacijo in izvajanje nadzora v vseh državah članicah. Vesel sem, eh, da je računsko sodišče eh, pozitivno ocenilo delo te agencije. Eh, poleg tega tudi ugotavljamo, da so prevzete obveznosti in plačila tudi odlično izvajana. Eh, zaradi vseh teh eh, razlogov, eh, kot poročevalec za ribištvo, priporočam razrešnico za to agencijo. Hvala lepa, sedaj pa iz odbora Kult, Maura Barandijaran. Hvala predsedujoči. Najprej želim povedati, da sem bil vesel, da je bila ohranjena uh, linija za eh, Erasmus plus in še za druge programe. Pri drugih programih pa o, eh, sem opazil, da je Evropa za državljane, kar predstavlja direktno povezavo med državljani in Evropo, da ima preveč zmanjšano financiranje. V Eurobarometru, ko gre za dostop do kulture, eh, vidim, da eh, naprimer eh, za ohranjanje kulturne dediščine porabimo vse manj sredstev. Zato je treba okrepiti instrumente Evropske unije, ki so namenjeni temu, da se okrepi Evropsko agendo za kulturo. Hvala. Hvala lepa. Sada pa gospa Guillaume iz Libe. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, torej, Eh, jaz bom govorila o razrešnicah eh, v pristojnosti eh, Libeja. Torej, mi nismo vedno navdušeni nad tem delom, vendar ogled razrešnic je seveda zelo pomemben. Dejstvo je, da je malo tveganja pri agencijah, vendar za reputacijo evropske unije so agencije zelo pomembne so zelo eh, prepoznavne v državah članicah tu gre tudi dostikrat za sektorje ki so pomembni za vsak dan evropskih državljanov eh, torej mi imamo pozitivno eh, bilanco ugotavljamo tudi napredek v primerjavi z razrešnicami o katerih smo razpravljali prejšnje leto. E, izboljšala se je preglednost in uporaba proračunskih sredstev. Hvala lepa. E, Hvala lepa. V imenu odbora FEM dobi besedo gospa Garcia Perez. Hvala predsedujoči. Enakost med spoloma je ključno načelo Evropske unije in zato mora to biti prednostna naloga pri vseh politikah, ki jih izvajamo tudi pri izvrševanju proračuna. Eh, v odboru FEM eh, že dolgo časa zahtevamo, eh, da potrebujemo študije učinkov, kako naprimer izvajanje različnih projektov in programov, kako dosegajo enakost med spoloma v Evropske uniji. Pri vseh instrumentih eh, v zvezi s kohezijskimi skladi, eh, Evropskim socialnim skladom in pri vseh programih, ki sodelujejo z organizacijami eh, na tem področju, ocenjujemo kot pozitivno porabo evropskega proračuna za enakost med spoloma. Mislimo, da bi morali to še okrepiti in izboljšati, zato da bomo lahko imeli v prihodnje Eh, še boljše študije na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa politične skupine. Gospod Piper, minuta in pol. A, ah, Zamenil sem, presedel sem se. Hvala lepa, gospa Gresle. Eh, to je dobro poročilo, ki se loteva eh, pravilnih točk. Sem nekdani poročevalec in zato sem vesela, da eh, ima sedaj, da sedaj komisija prevzima odgovornost preko svojih služb po državah članicah. Eh, strukturne in eh, kmetijski izdatki ostajajo naša skrb. Evropska komisija mora eh, povedati, katere številke uporabljajo v državah članicah in se mora intenzivno ukvarjati s državami, ki imajo številke ampak eh, ne smi uvesti strožjih pravil za vse države. Kar se tiče parlamenta, so še številni pozitivni signali, naprimer, kar se tiče uprave zgrad in pa kar se tiče tekočih stroškov. Ampak, če bi resnično nekaj spremenili, potrebujemo več preglednosti. Pri izdatkih za uh, osebe eh, smo. Um, nekaj zahtevali, ampak mislim, da potrebujemo tudi boljše ovrednotanje. Lux Price in pa hiša zgodovine. Eh, ponovno moramo razmisliti o učinkovitosti eh, plačevanja, kajti eh, to naši državljani pričakujejo od nas in to smo jim tudi dolžni. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Ajala Sender, izvolite. Hvala predsedujoči. Tukaj v prisotnosti predsednika Kaldejre želim povedati, da je dobro, da računsko sodišče skupaj z nami razvija postopek razrešnice. Pomembno je to za evropski eh, proračun, eh, da ga bomo izvajali na vedno bolj korekten način. Zahvaljujem se tudi za prisotnost eh, predstavnikov sveta. Čeprav se še vedno ne strinjamo glede vloge pri razrešnici naših dveh institucij, vendar pa nisem izgubila upanja, da bomo nekoč prišli do dogovora. Pozdravljam pa tudi komisarko, ki je zelo vključena v postopek razrešnice in verjamem, da bo. Uh, svojo odločnostjo in uh, svojim razmislekom veliko prispevala k temu postopku. Mm, komisije gospoda Barosa ni več, eh, imamo pa nov eh, proračun in nov okvir do leta 2020. Zato smo skušali narediti neke vrste obračun, odkriti napredek in potem vse to prenesti na novo komisijo komisijo gospoda Junkerja. Zato smo dali mandat gospe Gresle, ki je predsednica odbora KONT. Dali smo ji mandat, vse skupine so ji dale mandat, tudi moja. In eh, upali smo, da bomo uskladili, eh, skladi, eh, da bomo uskladili stališča in dobili neko odločno poročilo. Uh, vendar pa uh, se tukaj izkorišča uh, šibkost uh, nekaterih. Eh, elementov, naprimer, eh, ko, imamo, ko gre za taborišče v eh, Zahodni Sahari in podobno. Potem gospa Gresle je tudi razlagala neko tveganje više od dveh odstotkov. Tu smo v odboru zaustavili z glasovanjem. Moram reči, da uporaba poročil Olafa ni bila primerna. Poročevalka je Mm, uporabila stara poročila in upam, da se to v prihodnje ne bo več ponavljalo. Hvala lepa. Torej, evropski proračun eh, se je eh, praviloma dobro izvajal, je ugotovilo računsko sodišče. In eh, zato se eh, zahvaljujemo eh, računskemu sodišču. Delovanje v skladu s pravili je za nas izrednega pomena. Torej, proračun se uporablja zgolj za nujne zadeve, pri čemer pa mora trošiti denar varčno. Ampak tukaj gre tudi za subsidijarnost, ki mora veljati. To pa se ne zgodi vedno kajti sedaj imamo vedno več nalog na ravni Evropske unije in sicer so to naloge, ki bi se lahko odvijale na ravni držav članic. Naprimer, imamo več kot 40 agencij in sprašujemo se, ali moram biti to vse v okviru EU, ali je gospodarno, da imamo poleg Evropske komisije še agencije, naprimer Inštitut za vprašanja enakosti. Um, mislim, da bi morali razmisliti, ali to res potrebujemo. Po našem mnenju namreč ne. Hvala lepa. Eh, hvala lepa gospod theurer. Ja, hvala lepa gospod eh, predsednik eh, kolegice in kolegi. v imenu alde se zahvaljujem evropskemu računskemu sodišču. zelo ste pomembni za to da odkrivate napačno uporabo sredstev in pa da si pogledate upravljanje za sredstvi. Na splošno lahko rečemo sledeče. Osrednje zahteve ALDE v preteklih letih, namreč boljši nadzor nad proračunom, eh, vse to je komisija tudi postorila in države članice so to izvajale. Popravki so se eh, izvajali zato, da so se eh, sredstva bolje uporabljala. 80 odstotkov evropskega proračuna uporabljajo države članice. Spodbojmo Evropsko komisijo naj nadaljuje a, po tej poti kajti v regionalni strukturni politiki in pa kmetijski politiki je stopna napak preveč visoka. Poročila Evropskega računskega sodišča kažejo, da morajo države članice odločno ukrepati. Imamo poročila Računskega sodišča, ki kažejo, da so postopki javnih naročil preveč zapleteni. To nam poročajo tisti, ki se potegujajo za javna naročila. Eh, za številne uh, nevladne organizacije, naprimer, to zelo težko. Zato pozivamo k temu, da bi bili postopki poenostavljeni, kajti to bi znižalo upravno obremenitev. Uh, boljše uh, trošenje denarja, to potrebujemo, boljši nadzor uh, potrebu, uh, mora biti povezan s tem, da mora biti naš proračun ciljno usmerjen, usmerjeno rezultate. Uh, Gospa Georgijeva, upam, da boste uresničili svoje obljube. Želimo konkretne odgovore. Torej, bagatelne meje se morajo uporabljati in pa stopne napake je potrebno nujno znižati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kari, za dve minuti. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila kolegom za ta dobra in kritična poročila. Mislim, da smo zelo dobro sodelovali, čeprav se nismo vedno vsem strinjali, ampak rezultat je dober. Zahvaljujem se tudi Evropskemu računskemu sodišču. Imamo dobre eh, razloge za to, da je bilo poročilo kritično. Po mojem mnenju je stopna napak še vedno preveč visoka. 4,7 odstotkov. To je nespremljivo. Tukaj gre za milijone in milijarde evrov. A to je povezano z slabim upravljanjem in pa z prevarami. Denar bi lahko mnogo bolje uporabljali, naprimer za zaposlovanje. Zato moramo biti tudi kritični do Evropske komisije. Komisija mora to bolje obvladati. Lahko bi zagotovili tudi več odprte demokracije in več preglednosti. Sedaj smo imeli možnost za to. torej tako je bilo leta 2007, 2008, 2009, 2013, ampak še vedno nismo dobili odgovora na vprašanje Evropskega parlamenta. Svetu smo vedno govorili, da eh, ne želimo razrešnice pred tem. In to je škandal. Želimo dostop do informacij. To so naši zahtevki. Okay. Še vedno je tako, da eh, se sprejemajo neki mm, gentleman, gentlemanski sporazumi. Demokracijo želimo jemati resno, to dolgujemo našim državljanom. To je pomembno za državljane Evropske unije. Namreč, da se skupaj zauzemamo. Ne sprejemamo tega, da nismo dobili odgovora na naše vprašanje, kajti tukaj gre za denar evropskih davke oplačevalcev. Tako je, voržitelj. Hvala lepa. Gospod Stas. Imamo, uh, sedaj smo zaključili ta večletni finančni okvir. In čas je, da poteknemo bilanco. Torej stopnja napak znaša 4,7 odstotkov in to je previsoko za dva odstotka previsoko. Pomembno pa je ugotoviti sledeče. Napake so se zgodile tam, kjer um, imamo skupno upravljanje oziroma tam, kjer imamo skupno upravljanje znaša stopna 5,2. Države članice so vedele, da nekaterih zneskov sploh ne bi smeli izplačati. In strinjam se, eh, proti temu bi se morali boriti. Gospa Gresle je to lepo pokazala v svojem poročilu. Države članice eh, morajo odgovarjati za to. In tam, kjer, na, kjer nacionalni in regionalni ministri tega ne izvajajo, potem morajo prevzeti za to tudi svojo politično odgovornost. Hvala lepa. Uh, gospod Vali, minuta in pol. Nella procedura di discarico si denota purtroppo. Hvala lepa. Pri postopku razrešnice moramo ugotoviti, da se je evropski projekt znova ustavil. Veliko denarja je bilo danega na razpolago, ampak dodatna vrednost ni bila ustvarjena. To bi morali biti Evropa eh, politike skupnosti, ampak to ni. Denar se da na razpolago za stranke in pa za Evropo, ampak to so škandalozni prispevki. Leta 2013 smo potrošili 30 milijonov evrov za stranke in pa za poslance. Želimo pa se udeležiti tega postopka razrešnice. Za našo politično skupino velja predvsem to, da, je, da morajo biti regionalni skladi eh, bolj pregledni. In boriti se moramo proti brezposelnosti. Nima smisla, da uvajamo eh, nove programe, ki pa ne prispevajo k eh, povišeni stopni zaposlenosti. Zahvaljujem se kolegom iz odbora za nadzor proračuna, ki so zauzeli jasno stališče, ko gre za boj proti prevaram in pa korupciji. Hvala lepa. Ali spremete modri kartonček? Gospod Nebrisko, izvolite. Mikrofon, mikro. Mike vorbiți foarte frumos despre partide politice govorite o političnih strankah, kot če ne bi bili del ene politične stranke. Govorite o političnih skupinah, kot če ne bi k temu spadali. Pravite, da Evropska unija troši denar, kot če ne bi prejemali eh, plače se strani Evropske unije. Sodelovati moramo tako, da bodo lahko evropske inštitucije ta denar uh, uporabile za udobrobit uh, eh, državljanov. Ampak mislim, da nismo populistični, če govorimo o demokratičnih načelih. Naj vas spomnim na to, kaj smo. Smo politično gibanje, ki izvira iz Italije. 40 milijonov evrov um, prispevkov za stranke smo zavrnili. Smo gibanje in nam gre za državljane. In vse to bi lahko financirali tudi drugače. Torej, naše eh, gibanje 5 zvest je zavrnilo financiranje, kajti obstajajo drugačne možnosti za financiranje političnega delovanja. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, nekaj opomp dvom o izvajanju proračuna eh, v državah eh, članicah in v komisiji dejansko postavlja pod vprašaj vse skupaj. Stopnja napak eh, ni spremljiva in Evropsko računsko sodišče ima dvome glede podatkov iz držav članic. In dejstvo je, da določene institucije institucije tudi dajejo napačne podatke in zaradi tega eh, sistem ne deluje. Eh, nepopravljanje napak eh, zmanjšuje verodostojnost. Potem pa agencije ter javni razpisi in nasprotujoči si interesi so problematični. Imamo seveda tudi eh, agencije, o katerih pravzaprav ne vemo kaj dosti in eh, da dobivajo seveda eh, tudi eh, tisti denar, o katerih nič ne vemo in zaradi tega potrebujemo več preglednosti, potrebujemo potrebne informacije za nadzor. Hvala lepa. Domna Schmidt, un minuči. Gospa Schmidt, minuta in pol. Hvala lepa. Razvojna pomoč se je sedaj do velike mere financirala iz Evropskega razvojnega sklada. Po mojem mnenju pa je treba o tem ponovno razmisliti. Stopnja napake je previsoka. Če želimo eh, dati denar po svetu za to, da bi ljudem omogočili boljše življenje, potem morajo sodelovati tudi vlade na kraju samem in morajo določene naloge izpolniti. Če se to ne bo zgodilo, potem je treba tudi ustaviti plačila. Kajti nedopustno je, da eh, potekajo plačila, potem pa ne vemo, kaj se s temi sredstvi dogaja. Prav tako problematične so večletne eh, plačila ki se lahko zaračunajo cel, samo po celotnem obdobju. Potrebujemo eh, umestno bilanciranje in pa kriterije za uspeh. In ta merila je treba preverjati in nadzirati. V Evropskem razvojnem skladu potrebujemo več prožnosti za to, da bi lahko uh, se boljše in trajnejše ozvajali na katastrofe. Pomislimo naprimer na Lampeduzo in pa na Nepal. Ljudje nujno potrebujejo našo trajnostno pomoč ni dovolj, da eh, brizgamo denar samim tja in potem upamo, da bo bolje. Potrebujemo oziroma spodbujati bi morali specifične programe, s katerimi bi trajnostno pomagali ljudem na kraju samem, da bi si lahko kasneje sami pomagali. Hvala lepa. Hvala. Gospod, gospod Liberacki za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči razpravljamo o razrešnici za leto 2013. Eh, to je zadnje leto iz prejšnjega finančnega okvirja. Moramo pa se tudi spomniti, da stare komisije ni več z nami. To je pomemben dejavnik. Vendar pa, kar je najpomembnejše, je poraba sredstev, in pa stopna napak. Stopna napak uh, uh, 45 odstotkov uh, je uh, zelo oddaljena od tega, kar si želimo. In ena od lekcij finančne krize mora biti ta, da bomo imeli več eh, takšnih zaključkov in da si bomo bolje prizadevali za uh, rezultate, za doseganje rezultatov tukaj moramo definirati svoje prednostne naloge in to, kako jih bomo izvajali. Potrebujemo tudi skupno metodologijo in sicer komisija in računsko sodišče morata imeti tako metodologijo za pripravo poročil in za uporabo različnih kazalnikov. Metodologija računskega sodišča eh, je zelo dobro in jo moramo ceniti. Kar nam pri teh poročilih manjka, pa je naslednje. Po eni strani govorimo o eh, zaostankih in eh, o vrzelih, moramo pa povedati tudi, ki so bile dosežene eh, dobre stvari. Gospod Ashworth, eh, imamo zelo zmanjšan MFF in naša prednostna naloga mora biti, da zagotovimo, da denar, ki ga imamo, eh, dobro deluje. Eh, to pomeni veliko spremembo v pristopu eh, pri številnih evropskih institucijah, eh, ki imajo odgovornost za porabo denarja. Eh, v prihodnosti moramo oceniti projekte in institucije predvsem po doseganju rezultatov in v tem poročilu smo se osredotočali na to hvala eh, revizorjem, da so se osredotočali na izvajanje proračuna, na učinkovitost in tako naprej. In mislim, da bomo eh, eh, to dosegli s tem, da bo ta hiša bolj poudarjala kvaliteto kot kvantiteto pri revizijah. Naj izrazim še željo, da bi našli način, kako skupaj sodelovati in kako zagotoviti boljše izvajanje proračuna z boljšimi rezultati. Eh, potrebujemo tudi boljši nadzor nad rezultati in boljšo eh, eh, vrednost, ki jo zagotovimo s proračunom. Hvala. Sprejmete modri karton gospoda Darmusa. Da. Gospod Ashworth, ali se strinjate, da ko razpravljamo nadzoru nad proračunom in o samem proračunu, da Eh, je tukaj neka linija, ki ne smemo eh, prekoračiti. In sicer 11 držav plačuje denar, 17 držav pa denar prejema. Eh, ta linija oziroma ta razkorak ne more biti presežen in tukaj obstaja resnično velik problem. Ali se strinjate? Dobro. Če Eh, boste povdarjali samo razkorake, potem ne boste nikoli dosegli EU 28 držav članic. Te države so se odločile sodelovati. Želimo uh, maksimizirati uh, koristi za vse, ne želimo povdarjati samo razlik. Ja, hvala. Denar zagotavljamo in ga tudi porabljamo. No, zdaj pa je na vrsti gospod Ali za minuto in pol. Eh, hvala, gospod predsedujoči, gospa Georgijeva, gospod Kaldera. Eh, sam podpiram razrešnico za Evropske agencije za leto 2013. Eh, v poročilu se osredotočamo na upravljanje in kontrolo in ti vidiki so pokriti, kar se tiče agencij. Pri agencijah se moramo zavedati, da ne smemo gledati samo na odstotek denarja, ki jo porabijo, ampak da ta denar porabijo na najboljši možen način za izvajanje svoje naloge in da zagotavljajo dodatno vrednost za evropske državljane. Pri imigracijski temi želim vse upozoriti na naloge agencije Frontex. Naloga je, da zagotovi koordinacijo in upravljanje zunanjih meja in sicer v skladu z listino o temeljnih pravicah. Zato želim na koncu vsakega finančnega obdobja vedeti, do kakšne mere je bila ta agencija uspešna in je prispevala k izvajanju skupnih operacij na zunanih mejah. Poleg tega me eh, zanima situacija na zunanih mejah, eh, potem kako so bile zagotovljene operacije reševanja. Te teme so vse bolj pomembne, eh, še posebej v zadnjih letih so postale pomembne, ko se je spremenila evropska strategija glede lasnih sredstev in Eh, ko se je spremenilo okolje, varnost in pa problem migrantov, ki prihajajo v EU. Sam sem predstavnik Bolgarije, ki ima zunanjo mejo in tam se je tudi pritisk migrantov zelo povečal. Zato želim povdariti dva eh, vidika, vlogo proračuna agencije in pa izboljšano strategijo za porazdelitev proračuna. Eh, to, ta odnos med obema je pomemben. Osredotočati se je treba na rezultate pri izvajanju nalog agencij in to je treba. Uh, Eh, imeti kot vodilo. Hvala. Gospod Šoltes, eh, minuta in pol. Hvala za besedo, spoštovana komisarka, spoštovani predsednik Evropskega računskega sodišča. Eh, zahvaljujem se gospe Gresle za odlično poročilo in pa seveda kolegom na odboru KONT in pa seveda tudi računskemu sodišču. Danes smo že večkrat slišali, da je bilo v poročilu računskega sodišča ugotovljeno kar eh, nekaj pomembnih stvari predvsem stopnja napake ki se je znižala vendar ne toliko kot bi si želeli mislim pa da je jasen cilj eh, v evropskem parlamentu zagotoviti čim bolj pravilno in transparentno porabo eh, javnih sredstev to vse drži vendar za eno od teh skupnih podjetij tega ne moremo trditi gre za projekt iter tukaj bi izpostavil predvsem slabo načrtovanje predvideni stroški projekta so od leta dva tisoč šest do danes narasli s pet na šestnajst milijard evrov zamude pri doseganju ciljev namesto dva šestnajst da bi se projekt zaključil do dva sedemindvajset in nekateri drugi primeri slabega upravljanja kot jih je tudi ugotovilo eh, računsko sodišče predvsem sprememba obsega eh, rezultatov projekta in nerealističen časovni eh, načrt vse to seveda nas prepričuje da bi bilo neodgovorno projektu podeliti razrešnico za letu dva tisoč trinajst ker če bi podelili razrešnico bi s tem na nek način ignorirali trud in pa seveda ugotovitve računskega sodišča in tudi tisto kar smo sprejeli na contu eh, in iskreno upam da poslanci na tem plenarnem zasedanju eh, ne bodo podelili eh, razrešnice temu projektu. Hvala. Pri 155 milijardah evropskega proračuna je veliko proračunskih vrstic, ki so vredne razprave, ampak to bom pustil ob strani. Gre pa za 35 članov osebja. Ti so odveč in gre samo za nek neko politično eh, zadevo. Potem imamo pa še eh, eh, denar, ki je namenjen v postopku pridružitve državam kandidatkam. Od 2007 do 2013 jim je bilo dodeljenih 11 milijard, pa še naslednje milijarde v naslednjem obdobju. Gospod Juncker je rekel, v naslednjih petih letih se nobena nova država članica ne bo pridružila Evropski uniji. In zato je zelo težko razumeti, zakaj države kandidatke dobivajo uh, predpristopno pomoč na tej stopni. Težko tudi razumemo, zakaj dobivajo sredstva uh, pred pristopom, torej predpristopno pomoč. Uh, ta uh, znaša. Uh, zelo veliko in še posebej ne razumem predpristopne pomoči za Turčijo, ki krši človekove pravice. E, spomniti se moramo tudi na to, kaj se je zgodilo pred stoletji. Gospod e, Jakovčič e, vam je dal modri karton, ga sprejmete? Hvala lepa, da ste sprejeli modri karton. Mene zanima, odkot toliko uh, sovražnosti do držav, ki prejemajo pomoč Evropske unije, ki želijo postati članice Evropske unije. E, zakaj tako neprijetne besede? E, moji kolegi in jaz, ki sem bil minister za evropsko integracijo, smo e, prejemali pomoč Evropske unije in sedaj smo postali vaši kolegi. Občutek imam, da imate nekaj proti nam. Mislim, da način, kako nastopate, ni v redu. Hotel sem samo izpostaviti zelo velike vsote denarja, ki eh, so namenjene v instrumentu za predpristopno pomoč. Večina ljudi se tega ne zaveda, še posebej ne v Združenem kraljestvu. In kljub dejstvu, eh, ki ga je poudaril eh, gospod Juncker, da novih članic v EU v naslednjih petih letih ne bo. Zato se mi zdi, da. Eh, gre tukaj za pretirano porabo denarja, da ta denar mečemo stran in uh, zato se s tem ne strinjam. Uh, upam tudi, da nikoli ne bo prišlo do pristopa Turčije. Gospod Kirhop vam tudi želi zastaviti dodatno vprašanje. Modri karton. Gospod Kirkov, izvolite. Gospod Dartmouth. Ali ne mislite, da uh, ste malo hinavski pri tem svojem nastopu, uh, ko gre za finančne uh, teme? Uh, tudi uh, stranka UKIP je veliko denarja prejela v zadnjih letih. Ali ste lahko tako prepričani v izjave, ki jih tukaj podajate? Samo eno stvar želim povedati. To je zelo eh, šipka točka, ki sploh ne velja. Eh, nevredna je eh, vaše politične skupine in tudi vas, ki vas sicer zelo spoštujem. Um, exista, uh, dar v rok. Še en modri karton, če ga sprejmete. Ampak prosim, kolegi, omogočite nam, da bomo nadaljevali z razpravo, ker smo že v zaostanku. Gospod eh, Zdehovski je naslednji, tako da novega modrega kartona ne bo. Gospod Zdehovski, hvala, da ste mi dali besedo. Eh, gospa komisarka, gospod predsednik, gospe in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil gospe Gresle za izjemno poročilo. Eh, sam sem se osredotočal na agencije, 32 jih je, eh, večina se, sooča, večina se sooča z problemi nizke transparentnosti, konflikta interesov, nizka notranja integriteta obstaja. Eh, poleg tega imajo tudi slabo načrtovanje proračuna. Eh, večina agencij skuša te probleme rešiti, druge pa probleme rešujejo na manj uspešen način. In mislim, da moramo preložiti razrešnico za EIT. Eh, rezultati eh, te agencije niso bili zadovoljivi leta 2013 in vemo, da tudi leta 2014 ne bodo. Eh, računi te agencije so bili nezadovoljivi. Izvajanje proračuna je bilo slabo in agencija je imela težave z ex-ante potrjevanjem transakcij. Računsko sodišče je odkrilo nedoslednosti tudi pri postopkih javnega naročanja, pri eh, nizki absorpciji in tako naprej. Torej, veliko manevrskega prostora je še za izboljšave. Frontex eh, je imel probleme s financiranjem, pa bi vseeno moral dobiti razrešnico. Menim, da je to zelo pomembno, glede na to, kaj se trenutno dogaja v sredozemlju. Gospod Von je naslednji za minuto in pol. Uh, uh, Rad bi se zahvalil računskemu sodišču za delo, ki so ga upravili pri razrešnici. Sam sem eh, poročevalec v senci za agencije in rad bi se osredotočil na to temo. Najprej se želim zahvaliti poročevalki za eh, delo. Skupina socialistov in demokratov bo sledila stališču odbora kont in bo vsem agencijam podelila razrešnico razen agenciji EIT upam, da bodo v IT v naslednjih mesecih dosegli dovolj napredka in nam na ta način omogočili, da jim dodelimo razrešnico kasneje letos. Skupina socialistov in demokratov je vložila eh, številne predloge sprememb, eh, predvsem, ko gre za osebje. Eh, Naprimer, smo proti rezom v številu osebja, ki presegajo tiste številke, v katerih smo se dogovorili smo tudi proti uh, uh, rezom, kajti um, agencije bi potem imele težave z izvajanjem svojih nalog. Določene agencije se že soočajo s težavami zaradi pomankanja osebja. Eh, rezi pri proračunu pa morajo izhajati vsake agencije posebej in agencijam omogočiti, da bo izpolnjevala svojo nalogo, ti rezi ne smejo, ne smejo biti arbitrarni. Tiste agencije, ki dobivajo določene pristojbine, bi morale imeti tudi več fleksibilnosti, kar se tiče osebja in drugih nalog. Gospod Sulik, minuta in pol. Važena pani komisarka, Evropski dvor auditor. Spoštovana gospa komisarka, Evropsko računsko sodišče ima proračun 140 milijonov letno in za ta denar dobimo poročilo, ki. Ni. Uh, obsežno. Eh, v letu 2014 je računsko eh, sodišče dalo 14 zahtevkov Olafu. Tako kot jaz, kot eh, en posavezni poslanec in toliko korupcije je zaradi tega, ker ljudje menijo, da denar pade z neba. To je sramota, ko Evropsko računsko sodišče eh, s takim proračunom uh, uloži samo 14 zahtevkov uh, Olafu. Računsko sodišče samo je najboljši primer za neprimerno uporabo sredstev v Evropski uniji. Gospod Gebrandi za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, hvala za letno poročilo. Eh, obstaja ključen problem eh, z evropskim proračunom in to je računsko sodišče upazilo. Proračun ni dovolj usmerjen v rezultate, bolj bi moral biti usmerjen v doseganje rezultatov. V državah članicah imajo mantro vzemi ali izgubi oziroma uporabi ali izgubi, tukaj pa Eh, se na to ne osredotočamo dovolj. Eh, rad bi upozoril na dve stvari, ki jo je opazilo računsko sodišče lani. Eh, program za procesiranje hrane s 5,6 milijonov evri, evrov. To je prvi primer, pa še program za ruralni razvoj 10 eh, milijonov, dobrih 10 milijonov, vse skupaj to obsega 16 milijonov v sedemletnem obdobju. To je eh, velika vsota, rezultatov pa ni bilo. In eh, mislim, da moramo bolj opozarjati na to. Potrebujemo veliko spremembo pri upravljanju proračuna v EU in zato sem vesel, da je bil eh, sprejet moj predlog odboru KONT. Predlagal sem, da bi imeli posebno skupino svetovalcev in upam, da bo to uresničeno. Hvala, gospod Javor, za minuto in pol. Hvala. Gospe in gospodje, Eh, želim vas upozoriti na dve stvari, ko gre za razrešnico eh, pri parlamentu. Transparentnost je ena od teh stvari, poročilo je samo majhen korak eh, k izboljšavi transparentnosti. Veliko korakov pa je še pred nami. Parlament mora postati bolj pregleden, parlamentarna nadomestila morajo biti bolj transparentna in imamo predloge v zvezi s tem v poročilu, to pa bo treba tudi izvesti. Potem pa še ena stvar. Ko gre za parlament, nimamo samo obveznosti, da se pogajamo v Parizu ob koncu leta. Morali bi eh, zmanjšati naše lastne izpuste CO2 to pa pomeni tudi določene prihranke pri proračunu. Kar se tiče agencij, želim omeniti dve in sicer Frontex in pa tragedije v zadnjih tednih. Te tragedije povdarjajo pomen Frontexa in pa financiranja agencije Frontex. Eh, smo pa spet priča pomankanju preglednosti. In eh, proračun za Frontex lahko samo povečamo, če bo to izboljšalo njegovo delovanje. Hvala, gospod Marinesko, minuta in pol. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Skupina ELS podpira javno-zasebna partnerstva. Eh, ta partnerstva so prinesla dobre rezultate in so odgovorila na potrebe državljanov EU. Ta sistem je zelo dober in ga je treba spodbujati. Danes govorimo o razrešnicah za sedem uh, agencij. Imamo kvalificirana mnenja za tri od uh, teh. Odbor KONT uh, predlaga, da se preloži razrešnico za ITER. Uh, Predvsem eh, se moramo usredotočiti na to, da se rešijo težave pri postopku ekspost. Tudi pri Artemis in Enijak in treh eh, javno-zasebnih partnerstvih moramo zagotoviti, da bo prišlo do razrešnice, kajti kont je to odobril. Mi smo za razrešnico pri vseh javno-zasebnih partnerstvih. Eh, in sicer iz praktičnih razlogov. Zato predlagam, da se sprejme splošen pristop, da ga eh, zauzame tudi računsko sodišče eh, in upam, da če bomo nadomestili direktivo o agenciji ITER, da bomo lahko dosegli cilje. Hvala. Hvala lepa, gospa Kadenbach, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Danes smo osvetlili zelo veliko stvari, ki niso bile dobre v letu 2013 in eh, stopnja napak 4 odstotke ni nekaj, eh, kar bi nas veselilo. In eh, iz tega se moramo tudi nekaj naučiti. Eh, poročilo o nadzoru kaže napake iz preteklosti. Hvala računskemu sodišču za to. Vendar tu vidimo tudi, kaj je treba storiti za prihodnost. In tu se želim osredotočiti tudi na 96 odstotkov programov, ki so bili pozitivni, kjer je bilo dobro, kjer so bile pač uh, izpolnjene uh, naloge. Tudi to si moramo ogledati, ker je potekalo dobro in iz tega se moramo nekaj naučiti. E, kjer so bile napake, pa moramo preučiti, kaj lahko naredimo bolje. Slišali smo danes, e, manj birokracije potrebujemo, potrebujemo dostop do evropskih sredstev, ki e, ne nosijo v sebi že. Eh, eh, napak. Torej, mi potrebujemo nadzor, predvsem pa potrebujemo naloge za prihodnost in uh, učiti se moramo iz eh, teh nadzorov. Hvala lepa, gospod eh, Celer, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobra novica za komisijo je, da je razrešnica za proračun za 8., 9. in 10. razvojni sklad tu eh, na dosegu rok, še vedno pa so napake pri izvajanju in obstajajo dvomi, ali se cilje uresničuje v državah prejemnicah. Eh, se pravi, to je treba v prihodnje bolj pregledati. Eh, Evropski razvojni sklad je eh, še vedno neko posebno premoženje Evropske unije. Druge instrumenti financiranja pa so že integrirani v celotni proračun. Eh, leto 2015 eh, pa je leto, kjer se bomo pogovarjali o ciljih eh, trajnosti na ravni Združenih narodov, govorili bomo o e, sporazumu iz Kotanuja in nadaljevanju letega. Potrebujemo večjo doslednost, usklajenost razvojne politike Evropske unije in držav članic. Sem sodi tudi vključitev Evropskega razvojnega sklada v celostni proračun Evropske unije zato, da lahko demokratično usmerjamo proračun in zagotavljamo večjo preglednost pri izvajanju proračuna. Hvala lepa. Sedaj gospod Novakov za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Um, um, pred leti je Bolgarija šla so, skozi veliko krizo. E, ljudje so se morali e, pravzaprav e, soočati s številnimi izzivi. E, to je bilo še pred e, članstvom v Evropski uniji, sedaj pa je veliko časa od tega minilo in članstvo je prineslo rezultate in uspehe in eh, mislim, da se moramo osredotočiti tudi na to, kaj je bilo uspešno. V skladi z podatki Evropske komisije je Bolgarija absorbirala 75 odstotkov eh, evropskih eh, denarjev. Slišali smo nekaj kritik glede programa razvoja podeželja. Vidimo pa tudi, da je nekaj prejemnikov zelo dobro opravilo eh, svoje naloge. 7 milijonov je bilo izplačanih eh, iz Evropskega sklada za ribištvo in eh, organi eh, v državi očitno dobro delujejo in to bodo pokazala tudi naslednja eh, poročila. Hvala lepa, gospe, gre sle za njihno profesionalnost. Sedaj pa postopek catch-the-eye, ujemite pozornost eh, predsednika in gospod Marijas dobi besedo. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Današnja razprava mi ponuja možnost, da spregovorim o enisi Eh, Evropske agencije za informacijska omrežja, eh, ki ima sedež v Grčiji. Eh, kot poslanec sem bil priča poskusu lobijev, da odvlečejo Eniso iz Grčije. E, skupaj smo se borili z organi iz Herakleona, da to preprečimo. E, poskušajo še vedno doseči cepitev Enise, tako da bi v Herakleonu delalo samo še malo ljudi. E, vsi bi bili v manjši stavbi izpostave eh, bi pa imeli v Bruslju, v Atenah in podobno. Torej, poskušajo Eniso preseliti v Brusel. To je cilj in upam, eh, da ne uspešni. Eh, pozivam komisarko Gergiovijo in tudi druge komisarje, da to natančno preiščejo, zato da vidimo, kaj se dogaja tu z Eniso. Kaj ti sicer? ne bi mogel glasovati za razrešnico. Hvala lepa, gospod Jakovčič, za eno minuto. E, govoriti o 52 razrešnicah v eni minuti ni mogoče. Po drugi strani pa je zelo dobro, da e, preučimo te predloge za razrešnico. Iz tega se da marsikaj naučiti in zvedeti, kaj se dogaja v organih Evropske unije. E, določene stvari se vlečejo skozi vsa poročila in vedno se zastavlja vprašanje eh, verodostojnosti eh, Evropske unije. Eh, in verodostojnost se, ska, se kaže tudi v delu agencij. Torej opozarjam na verodostojnost Evropske unije, ki se zrcali v agencijah. Problem prekenitve plačil Eh, in financiranje kohezijske politike je drugi problem. Mi moramo pač pomagati ljudem, eh, kajti prekenitev izplačil eh, povzroča težave mnogim v Evropski uniji. Gospa Rivasi, za eno minuto. Ah, Hvala lepa, gospod predsednik vesela sem tega poročila računskega sodišča in zlasti pri dosjeju, ki ga dobro poznam, eh, gre za eh, finančno upravljanje projekta ITER. Eh, torej, eh, odbor za nadzor proračuna ni tu izglasoval razrečnico za eh, ITER, eh, ker pač menda dovolj preglednosti, ITER je drag od 2006 eh, eh, do 2013 se je vse povečalo 7 na 15 milijard in potrebujejo dodatnih 30 let za izgradnjo prvega projekta. Če ne izglasujemo razrešnice, bodo organizatori v ITRU odgovarjali eh, na vprašanja parlamenta o upravljanju. Analiza računskega sodišča je dobro orodje za to, da poslanci dobijo odgovore. Kadenbach, deši... Gospa Kadenbach, čeprav ste vi pravzaprav že imeli besedo, tu bomo naredili izjemo. Eh, hvala lepa. Ne bom govorila samo v svojem imenu, govorila bom v imenu številnih ljudi, ki so mi pisali tudi eh, v povezavi s predlogom spremembe 27. Tu gre za eh, pomoč v taboru v Tindufu. Kolegice in kolege, še enkrat prosim, da podprejo ta predlog spremembe. Tu gre za ljudi, ki so odvisni od humanitarne pomoči iz tujine. Ne smemo jih pustiti na cedilu in eh, kot eh, evropejci moramo tu dati svoj prispevek. Hvala. Hvala lepa, gospa Kadenbach. Sedaj pa Eh, gospod Silva Caldera. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslance, dovolite, da povem nekaj stvari, da zaključim v imenu računskega sodišča to razpravo. Najprej se. želim zahvaliti za vaše besede, da so sodelavci računskega sodišča pomagali pri pregledu agencij in institucij. Pomembno je izboljšanje izvajanja evropskega proračuna. To je izziv, s katerim se soočamo. To je eh, izziv eh, za Eh, Evropsko komisijo za odgovorne evropske organe in vse institucije morajo sodelovati pri dobrem izvajanju proračuna. Računsko sodišče meni, da moramo več podarka dati tudi učinkovitosti eh, v naših letnih poročilih. Nameravamo posvetiti več eh, verov, Eh, da bi parlamentu eh, zagotovili boljša eh, poročila za tista področja, ki so pomembna evropskim državljanom. In na koncu, gospod predsednik. Eh, upoštevali bomo priporočila namenjena računskemu sodišču in hkrati bomo še naprej tesno sodelovali z vami, zato da bi odlično sodelovanje med institucijama eh, pomagalo dosegati eh, rezultate, o katerih smo govorili danes. Mislim, da je to zelo pomembno za evropske državljane. Hvala lepa. Obrigado. On behalf of the European Commission. Hvala lepa. Eh, sedaj pa za Evropsko komisijo, gospa eh, Georgieva. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi poslancem, ki so sodelovali v tej razpravi, pa tudi številnim, ki so sodelovali v pripravah današnje razprave. Hvaležni smo za vaše prispevke in kot smo Eh, storili tudi s poročilom računskega sodišča, bomo zelo natančno eh, preučili tudi eh, vaša priporočila, ko bodo izglasovana jutri in poskusili bomo vse to izvajati. Seveda je pomembno, da se eh, razprava spremeni v ukrepe komisije, držav članic, da bomo pač skupaj izboljšali način eh, porabe eh, denarja davkoplačevalcev. S tremi stvarmi bi rada zaključila. Prvič, učiti se je treba iz izkušenj. To so povedali mnogi. To je tudi obveznost eh, za komisijo eh, tudi pri eh, skupnih programih, ki jih skupaj upravljamo. Učiti se moramo iz dobrih in iz slabih izkušenj. In v tem duhu želimo nadaljevati, želimo identificirati, kaj deluje in to okrepiti. Uspeh rodi nov uspeh. Učiti se pa moramo tudi iz neuspehov in to moramo popravljati druga točka se nanaša na metodologijo. Mi smo sedaj v ključnem trenutku. Mi pripravljamo preskok in mi želimo uravnovešiti ukrepe iz eh, eh skladnosti z ukrepi eh, Eh, iz te kulture usmerjene v rezultate. To ni nekaj trivialnega, to ni nekaj preprostega. Meritve učinkovitosti, eh, naprimer eh, eh, sodelovanje pri pouku, to je preprosto. Kako pa določeni ukrepi učinkujejo na ekonomijo, na rast delovnih mest, to je težje kako uh, ukrepe na področju podeželja povečujejo vključitev podeželjskega prebivalstva. To je tudi težko meriti. In eh, težko je, če se osredotočamo na tisto, kar je preprosto izmeriti. In eh, težko je, če pri tem eh, pozabimo, kaj je pomembno našim ljudem. In zaradi tega. Eh, pozdravljam tudi sodelovanje z računskim sodiščem, s parlamentom, svetom, državami, članicami, ko delamo na učinkovitosti. E, mislim, da naša gospodarstva lahko Eh, pravzaprav potegnejo iz tega veliko korist. In če ne bomo pravilno delali, potem je to sramota za nas. Torej, mi moramo pripraviti prave metodologije in eh, skupaj se moramo učiti. Tretja stvar, ki jo želim izpostaviti, je povezana s tem, kar so omenjali nekateri, gre za korist, eh, ki jo prenaša evropski denar. Eh, Te koristi je zelo veliko. Pred nekaj dnevi sem bila v Latviji in eh, predsednik parlamentarnega odbora za evropske zadeve mi je povedal, eh, kako v Latviji eh, ne moreš več prepoznati šol. Sedaj imajo moderne šole, ki so energetsko učinkovite in otroci radi hodijo Eh, tja, 800 šol je takih, ki so jih obnovili z evropskim denarjem. Latvija je tudi bolje eh, povezana infrastrukturno, ima moderno letališče. Mesto Šigru eh, je povsem spremenjeno, ceste na podeželju so se tudi spremenile, imeli so moderne investicije v infrastrukturo in isto sem pravzaprav videla tudi v lastni državi. Če govorimo o evropskem proračunu, da 4,7 odstotkov napak je, del eh, tega se nanaša na goljofije, vendar petindevetdeset tri odstotka je uspešno izvedenih in mi moramo poskrbeti da je ta delež eh, čim bolj učinkovit gospa gresle to kar ste vi naredili je zelo jasno profesionalno in to velja tudi za druge poročevalce in poročevalce v senci mi smo hvaležni za uh, vaš trud. E, to bom seveda prenesla kolegom iz komisije in e, skupaj se bomo prizadevali, da bolje e, uporabljamo denar naših davkoplačevalcev. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa komisarke, za svet sedaj gospod Reirs. Prosim. Augstgadātie klātesošie, Torej, Najlepša hvala, spoštovane poslanke in poslanci. E, ta razprava kaže, da nas eh, enako skrbi nekaj zadev in mi se moramo zanašati na poročilo računskega sodišča in eh, pred nami je še veliko nalog. Ni dovolj, da stvari samo pokomentiramo. Eh, vsi morajo prevzeti odgovornost. Ko govorimo o razrešnici za svet in parlament, želim povedati, da svet izpolnjuje svoje obveznosti v skladu z Eh, s členom 319 eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Eh, mi smo pripravljeni razpravljati o mehanizmih za sodelovanje med svetom in parlamentom. Mi smo zabeležili, da parlament Eh, predlaga sodelovanje tudi v resoluciji z 30. 30. oktobra. Eh, februarja je gospa Gresle eh, na sestanku odbora omenila, da je v Latviji eh, napaka najnižja v Evropski uniji en odstotek. Eh, eh, razumem seveda zaskrbljenost poslancev zaradi visoke stopnje napak. Tudi svet obžaluje to situacijo in zaradi tega tudi priporočamo korektivne in tudi preventivne ukrepe. Rada bi tudi Radi bi tudi dodali, da mnogi govorniki omenjajo, da govorimo o prejšnjem eh, obdobju načrtovanja in mi sedaj daj pričakujemo boljše postopke, bolj stroge eh, nadzore v programskem obdobju 2014-2020 in da bo zaradi tega tudi manj napak. Za zaključek želim povedati, da je evropski proračun pomembno orodje in pomemben instrument za izpolnjevanje ciljev. Potrebujemo otepljive rezultate, raste za poslovanje naložbe. Potrebujemo eh, več podjetništva in več konkurenčnosti. Mi ne moremo eh, si privoščiti tratenja evropskega denarja. Mi smo odgovorni našim eh, državljanom in davkoplačevalcem. Mi moramo kontrolirati uporabo evropskih sredstev in mi moramo tudi izboljšati porabo evropskih eh, sredstev za to, da dosegamo eh, pričakovane rezultate. Gospe in gospodje, gospod predsednik, hvala lepa za pozornost. Thank you, Mr. Minister. Hvala lepa. Sedaj pa je čas za poročevalce. Najprej gospa Ingeborg Gresle, izvolite. President. Gospod predsedujoči, spoštovani predsednik sveta, hvala lepa za jasne in konkretne besede. Vzeli vas bomo zelo resno, zelo smo hvaležni, da ste prišli, kajti te naloge ni izpolnilo vsako predsedstvo. In mi računamo z vami, računamo tudi z vašim naslednikom eh, in eh, mislim, da ste podali zelo jasen signal. Eh, številni ste omenili Kinduh, taborišče. Nihče v odstavku ne zahteva, da bi to pomoč črtali. Zahtevamo, da bi tam morali izvesti štetje prebivalstva. Če si pogledate poročila, potem vidite, da uh, se v kritiki izpostavlja razno, ravno to. Želimo jih pač prešteti, radi bi vedeli, koliko ljudi tam je. Tukaj ne gre za to, da obračamo to, kar je v poročilu zapisano, ne gre za to, da bi uh, odpravili poroč, uh, pomoč, ampak uh, ne moramo povečati pomoči, če ne vemo, koliko jih je. Uh, begunci so tam v zelo žalostnem položaju. Uh, in uh, Evropska unija mora nameniti pomoč. Ampak v preteklosti so kritizirali ravno pomankanje teh podatkov. Imamo tudi eh, misijo EHO tja. Želimo zagotoviti, da se položaj izboljša in s tem delamo korist um, beguncem. In v predlogu spremembe 27 prosimo za to, da bi to zavrnili. Oziroma prosim, da to zavrnite. Ta predlog spremembe 27 nam ne bo čist, ni, čisto nič pomagal. Ne moramo razpravljati na tako obrnen, napačen način. Naš skupni problem je skupno upravljanje. Potrebujemo verodostojne podatke in pa dobro upravljanje prosimo, da Evropska komisija naše besede jemlje. jemlje. Eh, preveriti je treba evropsko, evropsko dodatno vrednost v okrepih in eh, fokusirati se moramo na rezultate. In to bomo zahtevali v naslednjih letih. Hvala, hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospa Gresle. Sedaj pa dobi besedo gospa Martina Glavajova. Hvala lepa. Eh, zelo sem zadovoljna, da smo slišali, da se razrešnič, razrešnica ne bo končala jutri. To je dolgoročni postopek. Ovrednotila sem eh, Evropski razvojni sklad in um, fokusirala sem se na prihodnost tega sklada poročilo daje prednost eh, natančni in pregledni eh, opredelitvi eh, prihodnosti tega sklada. Naj povdarim tri točke. Prvič, finančni instrumenti bi morali biti primerljivi s temi, ki se, ki se pojavljajo v finančnem okviru do leta 2020. To bo pomenilo več učinkovitosti in več preglednosti. Drugič, visoko tveganje v državah prejemnicah. In eh, naše poročilo bi se moralo temu dejstvu prilagoditi. In tretjič, to je to, kar sem predlagala, Evropski razvojni sklad bi moral postati uh, integralni del proračuna Evropske unije. Moral bi biti bolj prožen, tako da bi denar lahko uporabili takoj in sicer v skladu s položajem. Uh, Rada bi se zahvalila komisiji in pa sodišču. Odgovorili ste na vsa moja vprašanja. Zahvaljujem se tudi sekretarijatu odbora za nadzor proračuna. Hvala tudi timu Alde, hvala mojemu timu, hvala vsem kolegom iz odbora in pa hvala kolegici Gresle. Predstavili ste 52 poročil, torej vsak teden eno poročilo. Ta poročila bi morali eh, v zelo kratkem času preveriti. Odbor je ehm, opravil zelo dobro delo za parlament in za unijo. Vesela sem, da sem del tega odbora. Zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v senci za njihovo sodelovanje. Rezultat je, da uh, o končni različici nismo dobili nobenih predlogov sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Žil Parnjo. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospa eh, komisarka, gospod predstavnik sveta. Torej, rad bi še nekaj besedic povedal o razrešnicah. Eh, najprej nagrada Lux. Da, mi moramo braniti nagrado Lux. Eh, tu gre za močno manifestacijo Evropskega parlamenta in eh, s tem pravzaprav tudi doskrat izpostavimo tudi težave v naših državah in zaradi tega moramo pravzaprav tudi braniti nagrado Lux, ki je del naše identitete. Eh, potem hiša evropske zgodovine. To moramo tudi braniti. Ne, eh, kot eh, nekateri pravijo, zapustiti ta projekt. Eh, mi ne smemo biti eh, narod brez eh, spomina, ker narod brez spomina je narod brez prihodnosti. Zato branimo to zamisel. In potem pa še glede tega, kar pravi gospod Vali. On pravi, da je treba eventualno tudi ustaviti staviti financiranje eh, fundacij političnih strank. Eh, mi tu podpiramo demokracijo, eh, ne samo lokalno demokracijo, mi smo eh, internacionalisti in zaradi tega moramo eh, poskrbeti, da naša razprava presega lokalno raven in zaradi tega imamo te fundacije, ki omogočajo razvoj demokracije, tudi evropske demokracije. Potem gospod eh, Dartmouth, eh, ki je govoril o kabinetu predsednika. Eh, mislim, da je tu že večkrat eh, bilo eh, povedano, da pravzaprav eh, same besede diskreditirajo eh, ta eh, predlagatelja teh eh, populističnih eh, zamisli in mislim, da je to treba povedati. Gre za hinavstvo ukipa tu v tem hemiciklu. In ob koncu želim še povedati, eh, s tem poročilom zahtevamo več preglednosti in na začetku svojih besed sem tudi povedal naslednje. Tu imamo sedaj posnetek situacije, pred nami pa je pot, kot eh, je tudi dejal François eh, Mitterrand, kjer je volja, je tudi pot in eh, s preglednostjo bomo pač skupaj dosegli več. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod poslanec. Anders Prindal Vistisen. Sedaj pa gospod Anders Prindal Vistisen. Take a float, please. Izvolite. Mr. Vistisen is absent. Gospoda uh, Vistisena ni. S tem pa zaključujemo to razpravo. O vseh teh poročilih bomo glasovali jutri. Naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospe Šartije. Predhodno financiranje operativnih programov, ki jih podpira Evropska uh, pobuda za zaposlovanje mladih.